Torej bomo prekinili zasedanje do treh in hvala pa vsem, ki ste ostali tukaj do konca zasedanja. Hvala za enkrat. Torej, sedaj smo končali do 15.